Ja, guten Tag, äh, meine Damen und Herren. Nachdem Dobar dan, gospe in gospodje. Predsednik odbora je zbolel, na žalost. Namestniki predsednika žal v tem trenutku nimajo časa, se ne morejo deležiti sestanka. Popovdne, tako da imam sama priložnost prisrčno pozdraviti naše današnje goste. Danes bomo imeli predstavljanje predstavitev o aktivnih politikah trga dela in o dobrih praksah v zvezi s tremi deli strategije za dejavno vključevanje. Gre predvsem za ustrezen dohodek, aktiviranje trga dela in visoko kakovostne javne storitve. Vesela sem, da so z nami prisotni strokovnjaki in strokovnjakinje. Vsak izmed gostov pa bo dobil na voljo 10 do 12 minut za svojo predstavitev. Nekateri ste pripravili predstavitev v PowerPointu, upam, da se bodo videli na vseh zaslonih. Pozdravljam pa vse goste. Najprej gospod Lolo Santiago Valeho, ki je politična sekretarka za politike zaposlovanja in migracije v španskem sekreta, uh, sindikatu Katerina Alemandra. Potem je z nami še gospod profesor Jacek Mecina z Instituta za socialno politiko pri Univerzi v Varšavi. Je svetovalec v odboru polskega združenja Leviatan. Toliko o mojih pripravah. Potem pozdravljam še gospoda Pola Svejma, ki je višji analitik trga dela in urednik Employment Outlooka pri OECD. Z nami je še gospod Luke Zelderlo, generalni sekretar Evropskega združenja za ponudnike storitev za invalide. In še ne na zadnje, prisrčno pozdravljam še gospoda Stevena Tobina, ki je vodja ekipe v oddelku za oceno politik pri mednarodni organizaciji za delo. In sicer pri raziskovalnem oddelku. Prisrčno pozdravljeni. Gospe bomo dali besedo prvi, gospa Santijana Valeho, izvolite. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, eh, decir. Lepo zdravstvo. Za začetek bi se najlepše zahvalila, da ste me danes povabili na vašo predstavitev. Predstavljam regijo Kastilja La Manča in naš sindikat. Gre za priporočila komisije za ponovno vključevanje oseb na trg dela, ki so z njega izključene. To pomeni, da gre za kombinacijo ustrezne minimalne plače, treba je zagotoviti dostop na trg dela in dostop do ustreznih visokokakovostnih storitev. In Espanja, eh, existen estos ingresos mínimos por parte de las comunidades. V Španiji minimalna plača obstaja, višino pa določajo avtonomne pokrajine skupaj s špansko vlado ter z ustrezno določenim načrtom zaposlovanja, da se vključijo na trg dela ponovno osebe, ki so z njega izključene. Imamo tudi ustrezne socialne storitve, tako da bi predvidoma morali imeti na voljo vse pogoje, da izpolnjujemo priporočila komisije. Če pa si ogledamo, kaj se v Španiji dejansko dogaja, bomo ugotovili, da imamo več kot 2 milijona državljanov, ki so brezposelni že več časa, torej več kot dve leti. Leta 2011 smo opazili, da se je to število še povečalo in sicer za več kot en milijon. Če razdelimo plače glede na avtonomne skupnosti, bomo opazili, da, naša, da je naša družba vse bolj revna. Avtonomne skupnosti imajo različne pristope, recimo minimalne plače, a kljub temu, da ljudje prejemajo minimalne plače to ne zadošča. S tem ne dosežemo vseh ljudi, ki to potrebujejo in ne dosežemo tistih, ki so najrevnejši. Pri avtonomnih eh, skupnostih gre za različne pristope. Tiste, ki imajo na voljo manj sredstev, zagotavljajo tudi manjše minimalne plače in tisti ljudje, ki to najbolj potrebujejo, dobijo manj. Prav tako se pri nas osredotočamo na politike zaposlovanja. Trenutna vlada je zmanjšala socialno pomoč za brezposelnost za dve tretjini. 66 odstotkov je znašal ta res, to je ogromno. To so sredstva, s katerimi ne bomo mogli pomagati ljudem, da se ponovno vrnejo na trg dela. Vlada se je očitno usmerila v prav nasprotno smer, kot je to zapisano v priporočilih Evropske komisije. V avtonomnih skupnostih, kjer je BDP nižji, torej tam, kjer je potrebno več pomoči, so to skupnosti, ki prejmejo še manj pomoči. Tam so rezi največji. Recimo v Kastilja La Manči smo bili priča 91 odstotnemu rezu, torej rezu v višini 91 odstotkov z 2,143 milijona je bilo to zniženo na 150 milijonov. Torej z 2 milijard 143 milijonov smo bili priča rezu na samo 150 milijonov pomoči. Avtonomne skupnosti z višjim BDP pa so doživele nižje reze, tako da je to v nasprotju z vsemi smernicami, ki jih prejmemo, ki smo jih prejeli. strategija, ki jo podpira vlada, je tako zašla v nekakšen začarani krok. Pravila o odpuščanju zaposlenih so zdaj veliko bolj fleksibilna, zaposlene se lahko odpusti veliko prej, veliko lažje, tudi socialni prejemki so nižji. Treba pa bi bilo zagotoviti tudi aktivne ukrepe za poslovanje. Vlada se osredotoča na politike, ki teoretično ustrezajo ukrepom, ki jih zahteva Evropska komisija. Gre torej za priporočila o minimalni plači, spremljanje tistih, ki jih situacija najbolj prizadane in javne službe za zaposlovanje. Vendar pa smo bili priča tolikšnim rezom in ti se še nadaljujejo zato naša situacija pravzaprav nasprotuje temu, kar bi morali početi, na kar bi se morali osredotočati. 300 tisoč ljudi potrebuje pomoč v obliki minimalne plače in tako naprej. A po enem letu smo ugotovili, da je takšno pomoč prejelo le 31 tisoč ljudi, tako da pomoč gotovo ne doseže vseh, ki jo potrebujejo. težave, s katerimi se soočamo, so tako velike in izzivi so tako ogromni, da se ne da pomagati vsem. Treba pa bi bilo zagotoviti bistveno večjo pomoč ljudem, če želimo, da se ponovno vključijo na trg dela. Storitve so bistveno preslabe prav zaradi pomankanja naložbanja. Gre za tiste storitve, ki bi jih morali zagotoviti na tem področju. Tudi vprašanje brezposelnosti mladih je ogromnega pomena v Španiji. Skoraj da 60 odstotkov jih je bre, brezposelnih. Jamstvo za mlade ni uspešno. Tistim, s katerim, katerim bi to moralo pomagati, jim ne pomaga, ne dosežemo jih. Na mizi sicer imamo predlog, kako rešiti težave, to bi zahtevalo socialni dialog, sodelovanje z, med vlado in sindikati, da bi opredelili, kaj se dogaja, kakšne so težave na področju izvajanja. Vendar pa se nasplošno le govori, počnemo to in to in to, to in to bi še morali storiti, dogaja pa se ne prav veliko. Kot sem dejala, potrebujemo socialne partnerje, ključnega pomena so tudi naložbe v javne službe za zaposlovanje. Morali bi povečati sredstva, ki so na voljo za to. Prav tako pa bi morali razširiti aktivne politike trga dela. Tako da je bile te na ravni iz leta 2008. Politike, ki nam jih priporoča Brusel, bi morali prenesti v resničnost, tako da tisti, ki v tem trenutku trpijo zaradi brezposelnosti, dejansko lahko izkoristijo te ukrepe, da jim takšni ukrepi pomagajo se ponovno vključiti na trg dela. Izrazila bi našo veliko zaskrbljenost, saj ne glede na to, kaj vlada počne, sicer trdi, da priporočila izpolnjuje, vendar če si ogledate analize tega, kar se zares dogaja in če si ogledate analizo učinkovitosti in uspešnosti, vidite, da te ni zagotovljene. To lahko vidite na podlagi podatkov, ki jih imamo. Kot sem dejala, pri nas gremo v ravno nasprotno smer od tiste, v kateri bi morali iti. Hvala lepa. Vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala hvala za informacije iz Španije. Prepričana sem, da bo to koristno tudi za naše prihodnje delo. Zdaj pa dajem besedo gospodu Jačku Mečini. Upam, da sem prav izgovorila. E, eh, prosim, Państwa, ja bom šel še s koncem. Najlepša hvala. Tudi sam bi se osredotočil na to, katere reforme je Poljska izvedla v zadnjih letih ko gre za vključevanje na trg dela. Izhodišna točka moje analize je naslednja. Spomnil bi vas na to, ko je Poljska pristopila k Evropski uniji, torej pred več kot deset leti smo imeli takrat najvišjo stopnjo brezposelnosti, pa tudi najnižjo stopnjo zaposlovanja. Stopnjo brezposelnosti smo se borili, sprejeli določene ukrepe, smo se pa morali tudi v zadnjih letih soočati z drugimi izzivi. Osredotočili smo se na še neizkoriščen potencial. Kako ta neizkoriščen potencial opredeljujemo? Imamo štiri skupine. Najprej brezposelne. brezposelne. Gre za dolgoročno brezposelne do 50 odstotkov, potem še za brezposelne mlade in ženske. Na to imamo drugo skupino ljudi, ki so zaposleni za polovičen delovni čas, tretjo skupino tiste, ki se želijo vrniti na trg dela in četrto skupino tiste, ki niso preveč motivirani. Vse to kaže na to, da bi Poljska lahko dvignila svojo stopnjo zaposlenosti za 16 odstotkov, če bi se osredotočili na dvoje. Najprej na brezposlene. Glavna težava tu so mladi. Imamo podatke iz leta 2012, kar je bila tudi naša izhodišna točka, ko smo sprejemali reforme in jih izvajali leta 2013 in 2014. Gre torej za mlade, ženske, ki imajo težave pri ponovni vrnitvi na trg dela. Potem pa imamo tu še skupino starejših od 50 let. Te osebe so običajno slabše kvalificirane, imajo slabše kvalifikacije ali pa sploh niso usposobljene. In iz tega izhajajo tveganja za brezposobnost. Na to imamo drugo skupino, skupino ljudi, ki niso motivirani, da bi se vrnili na trg dela. Tu bi opozoril predvsem na starejše, recimo ženske, ki so postale matere in se na to niso želele vrniti na trg dela. Ta analiza je za nas predstavljala podlago, s pomočjo katere smo poskušali reformirati trg dela. Osredotočili smo se na par pomembnih področji. Prvič. Poskušali smo zagotoviti ustrezno obladovanje tvegan s pripravo profilov brezposelnih. Pripravili smo različne kazalnike. pa tudi nekatere nove instrumente. pripravili smo nekaj novih instrumentov, ki so bili namenjeni predvsem mladih, da bi jim s tem omogočili vstop na trg dela. Sredotočili smo se na tiste, ki so stari do 30 in malce čez 30 let, na starejše od 50 let in na ženske. Tem smo želeli zagotoviti orodja, s katerim bi jim omogočili ustrezen vstop na trg dela. Zaposlovanje v javni upravi je pri nas zelo komplicirano. Imamo več ravni in tudi več različnih partnerstv. Možnosti imamo za zagotavljanje javno-zasebnih partnerstv. Pri nas obstaja tudi možnost javno-javno partnerstvo in ukrepi na tej ravni, pa še javno-socialno partnerstvo. To pomeni, da se organe upravlja tako, da so učinkovitejši. Vzpostavili smo tudi nacionalni sklad za usposabljanje, eh, ki ga upravljajo socialni partneri skupaj, torej delojemalci in delodajalci. Imamo tudi tako imenovani delovni sklad, tem smo sredstva dajali na voljo bolj fleksibilno. Smo pa tudi črpali sredstva iz Evropskega socialnega sklada in ko smo to združili, je to prineslo dokaj dobre rezultate. Zdaj se poskušamo izogniti tveganju, tako da se osredotočamo na motivacijo brezposelnih. Se pa osredotočamo predvsem na tiste, ki so od trga dela oddaljeni najbolj. Takšne osebe je treba angažirati tako prek trga dela, kot tudi prek nevladnih organizacij in zasebnega sektorja. Tako nam je uspelo doseči tudi določene rezultate. Imamo, kot sem že dejal, sklad za usposabljanje in prek njega se organizirajo usposabljanja. Prevzeli smo stroške usposabljanja pri mikropodjetjih, torej pri najmanjših podjetjih. V prvem letu dejavnosti tega sklada je od tega imelo koristi več kot 12 tisoč delodajalcev. Na polskem imamo dokaj slabe rezultate na področju vseživljenjskega učenja in to je gotovo še treba izboljšati. Smo pa kaj storili na različnih področjih, recimo partnerstva z delodajalci. Vključili smo različne organizacije in jih povezali s trgom dela. Na voljo imamo tudi finančne instrumente za podporo predvsem študentov, ki v tem trenutku še študirajo, so pa tik pred zaključkom študija. Zelo dajalci smo upeljali tudi nove strukture upravljanja. Recimo, vsaka motivirana mlada oseba lahko prejme določeno podporo. Eh, lahko se mu recimo ponudi praksa, to lahko stori delodajalec. In tako delodajalci lahko poiščejo mlade s pomočjo drugih mladih na voljo imamo tudi svetovalce, ki takšnim mladim na to pomagajo. Po letu 2014, torej po teh spremembah na trgu dela, se je stopnja zaposlenosti pri nas nenadoma povišala, kar je za nas izjemno pomembno, kot sem že dejal. Na grafih lahko vidite, da se je stopnja zaposlenosti bistveno povišala in trend kaže, da se bo nadaljeval tudi v prihodnosti. Za tiste države, ki se še borijo s stopnjo brezposelnosti, je to zelo dober kazalnik. Pomenem pa je. Pomenilo pa je tudi to, da se spremenja struktura polske brezposelnosti. Tudi s pomočjo jamstva za mlade se je ta stopnja brezposelnosti med mladimi znižala z 28 odstotkov na 20,1 odstotka in pričakujemo, da se bo nižala še naprej. Poskušamo zagotoviti ukrepe na trgu dela, tudi ko gre za osebe starejše od 50 let. Tudi tu uporabljamo sklad za usposabljanje, ki smo ga vzpostavili in poskušamo izboljšati privlačnost ljudi za delodajalce, ko gre za starejše od 50 let. Se pa žal še vedno povišuje število brezposelnih, ki ostajajo brezposelni za daljši čas. Zato moramo tu še zagotoviti dodatne ukrepe. Poljska ne poskuša samo izboljšati svoje situacije na trgu dela, temveč poskuša odgovoriti tudi na druge izzive. Pri nas se soočamo z hudo razslojenostjo trga dela. Lani in letos še vedno izvajamo reformo trga dela. E, imeli smo civilno pravne delovne pogodbe oziroma pogodbe o zaposlitvi. poskušamo pa zmanjšati število pogodb za določen čas. V zadnjih dveh letih poskušamo tudi bolj investirati v družinsko politiko. Izboljšali smo fleksibilnost porodniškega dopusta in tudi za otroke do treh let. Poskušamo zagotoviti mesta v vrtcih in ustrezno varstvo. Bi pa upozoril še na nekaj, kar je omenila že govornica pred menoj. Smo v časih mednarodne krize in tudi na polskem prihaja do napetosti. Pri nas je šlo predvsem za dialog med socialnimi partnerji, kjer smo naleteli na težave septembra smo tako vzpostavili novo strukturo, katere cilj je zagotoviti fleksibilnost na trgu dela po eni strani, po drugi strani pa s tem povezati tudi varnost na trgu dela. To je nova reforma, s katero se ukvarjamo v tem trenutku. Za zaključek poskušamo zagotoviti boljšo učinkovitost, zdaj dejansko lahko ukrepamo na trgu dela in to ima ogromen pomen tudi za vsa partnerstva, tako za javno-zasebna partnerstva, kot tudi za druge oblike partnerstva. Zahvaljujoč to vrstnim partnerstvom se namreč vstop na trg dela bistveno olajša tem pa so povezane tudi druge dejavnosti, ki sem jih že omenil, s katerimi poskušamo izboljšati kakovost storitev na trgu dela. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj je na vrsti Paul Swain. Izvolite. Thank you very much. Um... Najlepša hvala, gospa predsedujoča v veliko veselje mi je sodelovati tukaj v imenu kolegov iz OECD-a, ki delajo na področju zaposlovalne politike in socialne politike. Hvaležni smo vam za to priložnost, da lahko predstavimo naše stališča glede evropske, evropske strategije za aktivno vključevanje, ki lahko postane še bolj uspešna, kot je bila do sedaj. V naslednjih nekaj minutah bi rad spregovoril o stvarih, ki smo se jih naučili v zadnjih letih, o tem, kar smo počeli v zadnjih letih. Želim pokazati, kakšno vlogo lahko imajo takšni sistemi aktivnega vključevanja pri vzdržnem zaposlovanju. Veliko se osredotočamo na to, kako aktivirati ljudi, kako jih vključiti na trg dela pogosto razmišljamo o tistih, ki so pred kratkim izgubili službo, ampak logika je podobna za tiste, ki so bolj odaljeni od trga dela. Se mora pa način izvajanja te logike, tega sistema spremeniti. Naprimer v primeru uh, invalidov, v primeru ljudi z zdravstvenimi težavami, uh, v primeru drugih skupin, ki imajo različne težave in ovire uh, pri vključevanju na trg dela. cilj aktivacije je ta, da trg dela in družba nasplošno postaneta bolj vključujoča, da lahko vsi v polni meri sodelujejo na trgu dela. Po našem mnenju imamo tukaj štiri elemente. Funkcionalne potrebe in njihovo vključevanje. Najprej je treba zagotoviti, da tisti, ki ne delajo, dobijo motivacijo za delo da so motivirani za iskanje delovnega mesta. Osredotočamo se na tiste, ki morajo najprej premostiti določene ovire za to, da bi prišli do trga dela. Eden od predpogojev za uspešnost takšnega projekta je seveda eh, motivacija. Ljudje morajo biti prepričani, da je eh, služba nekaj kar je lahko dobro za njih in tako bodo sami želeli izkoristiti priložnosti, ki jih dobijo. Druga stvar je večja zaposljivost. Če želimo eh, dobro delovati na trgu dela, potem moramo potencijalnim delodajalcem ponuditi eh, aktivno zaposlitev. Niso vsi eh, pripravljeni tega ponuditi. Pogosto gre za vprašanje spretnosti, usposobljenosti, lahko pa so tu tudi socialne prepreke in druge ovire, ki ljudem priprečujejo, da so uspešni eh, v službi, ki jo upravljajo. Tretja stvar so priložnosti. Zagotoviti je treba, da obstaja eh, popraševanje, da so ljudje motivirani in da obstajajo na to seveda možnosti za poslovitev, da obstajajo delodajalci, ki iščejo nove zaposlene pogosto se eh, osredotočamo na večjo stopnjo zaposljivosti, zaposljivosti eh, posameznikov, ampak brez tega tretjega elementa nimamo pregleda na celotno sliko, nimamo delujočega sistema. Zato potrebujemo institucije, eh, s katerimi rešimo vse te tri funkcionalne potrebe. Sedaj pa bom malce podrobneje predstavil te elemente. V mislih imam eh, različne osebe z različnimi težavami. Predstavil bom eh, vrsto izzivov, s katerimi se ljudje soočajo. Naprimer tisti, ki so izgubili službo, eh, ki so pripravljeni najti novo službo, pa tudi v tistih, ki imajo večje težave. OECD in drugi pogosto poudarjajo, da uh, morajo ljudje biti motivirani, da mora biti služba ekonomsko privlačna, finančno privlačna. In ljudje morajo čimprej uh, eh, resno začeti iskati novo službo. Obstajata dve različni kategoriji. precej bolj, eh, precej pogosteje se zgodi, da ljudje ne, niso motivirani. Tako da jim moramo ponuditi realistično možnost, eh, neko strategijo za vključitev na trg dela. Skupaj z njimi, eh, z nekim svetovalcem, naprimer, lahko pripravimo korak v več, oziroma načrt v več korakih, se upravičujem, ki pripelje človeka do službe. Identificiramo lahko glavne ovire, ki preprečujejo človeku dostop do delovnega mesta in najprej rešimo te ovire, na to pa se lotimo iskanja službe. Pomembno je tudi pogojevanje, če je nekaj finančno spremljivo ali ne. Potem, ko so dobili svetovalno storitev, eh, jim ni treba nujno takoj začeti iskati službe, ampak se morajo pripraviti na to pot. Pri osebah, ki, ki iščejo službo, je treba najprej poskrbeti naprimer za uh, večjo stopnjo zaposljivosti, uh, uh, jih naučiti določenega jezika, če gre za migrante, ali pa izboljšati njihove spretnosti in eh, znanja. Pomembno je, da vse to ponudimo v kontekstu širšega načrta, ki ga posamezniki spoznajo, eh, tako da razumejo, kako ta načrt vodi do novega delovnega mesta. Na ta način bodo lahko izkoristili možnosti ki jim nudi eh, večjo zaposljivost. Treba je zagotoviti priložnosti za eh, novo zaposlitev za te osebe, ki so izboljšale svojo zaposljivost in ki so sedaj pripravljene iskati novo službo. Javni zavodi za zaposlovanje so ponavadi tista institucija, ki posreduje med delodajalci in iskalci zaposlitve. To je seveda izjemno pomembno delo. Tisti, ki že dolgo niso imeli službe, ki so naprimer invalidni ali pa imajo eh, migransko ozadje, pri teh je pomembno, da Zavod za zaposlovanje oziroma katerakoli druga organizacija razume potrebe tako eh, iskalcev zaposlitve, kot tudi delodajalcev. Razumeti morajo, kaj je potrebno za uspeh določene osebe na tem delovnem mestu. Potegati mora nekakšen pogovor med iskalcem zaposlitve, eh, med Zavodom za zaposlovanje in med delodajalcem. Ljudje, ki že dolgo niso delali, včasih potrebujejo umestne eh, korake, omejeno delo, tako da dobijo nekaj eh, izkušen, delovnih izkušenj in da povečajo kredibilnost eh, vizavi delodajalcev. Komisija je pripravila zelo zanimivo poročilo na temo izkušenj na področju strategije za aktivno vključevanje. To je zelo zanimivo poročilo, ki sem ga prebral, ko sem se pripravljal za to predstavitev. Imam pa sam malce drugačno stališče v zvezi z naslednjo točko. V poročilu so pogosto izpostavljali uh, dejstvo, da se uh, takšne strategije osredotočajo na tiste, ki so najbolj pripravljeni na uh, nova delovna mesta, ki so najbliže zaposlitvi. Po mojem mnenju, je pomembno, da se z ustreznimi sredstvi seveda osredotočimo eh, na več segmentov, na vse ljudi, ne zgolj na eno samo skupino. Če se bomo osredotočili zgolj na tiste, ki so eh, zelo zaposljivi, bo težko izboljšati situacijo. Vsak delodajalec bo, če eh, ima izbiro med osebo, ki je brez službe, mesec dni ali pa dva meseca in osebo, ki že več let ni delala, izbral prvo osebo. Tako da bo zelo težko eh, rešiti problematiko tistih, ki se soočajo z večjimi izzivi in ki so bolj negotovi v očeh eh, potencijalnih delodajalcev. Pomagati je treba tudi tistim v eh, večjih težavah. Ne smemo pozabiti na nikogar. Vem, da včasih preprosto nimamo dovolj sredstev, da bi pomagali vsem in da smo včasih eh, pred zelo težko odločitvijo, ampak eh, vem tudi, eh, da se lahko hitro osredotočimo zgolj na tiste z večjimi težavami in pozabimo tudi na tiste z manjšimi težavami tako da stvar ni preprosta. Ljudje, ki eh, so invalidi, ki prejemajo nadomestila, ki imajo eh, družinske težave, eh, če to obravnavamo z institucionalnega vidika, po mojem mnenju ni ravno pomembno, katera institucija opravlja to delo. Lahko je to ena centralna institucija, lahko je to več institucij. Pred kratkim so bile opravljene študije na temo uh, mentalnega zdravja ljudi, uh, na temo tega, kar je potrebno, da uh, ljudje ponovno najdejo delovno mesto. Pristopi so različni. Včasih uh, strokovnim znanjem na področju mentalnega zdravja lahko rešimo uh, določene težave, naprimer, z, če imamo takšnega strokovnjaka znotraj zavoda za zaposlovanje. V drugih primerjih Eh, imamo del zdravstvene službe, ki ponudi to strokovno znanje pri iskanju delovnih mest. To ni pomembno, ni pomemben sam sistem. Pomembno je to, da je cel svežen storitev eh, celovit in da so te storitve na voljo osebam, ki potrebujejo pomoč. Toliko eh, nasplošno, zato sem želel omeniti, hvala za pozornost.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 stopnjo brezposelnosti v Evropi. Oprešičujem se, da nisem mogla priti prej, imela sem uh, druge obveznosti, tako da se še enkrat opravičujem. Sedaj pa gospod Luk Zelderlu, ki je generalni sekretar Evropskega uh, združenja uh, institucij, ki ponujajo storitve za invalide. Lepo zdrav vsi skupaj, najprej bi se rad zahvalil odboru za povabilo, hvala, da ste nam omogočili to predstavitev. Radi bi z vami delili nekaj zamisli in stališč uh, o politikah uh, aktivnega vključevanja na trg dela. Imamo izkušnje uh, v praksi z cele Evrope. Sem generalni sekretar EASPD, organizacije Evropskega združenja. Uh, ponudnikov storitev za invalide, predstavljamo več kot 11 tisoč eh, organizacij, ki so dejavne v celotni Evropski uniji, v vseh državah, članicah Evropske unije. Predstavljamo eno tretjino uh, organizacij, eno tretjino organizacij, ki so naše članice, uh, skrbijo za uh, različne oblike uh, zaposlovanja. Ljudje nas vprašajo, kakšni so naši cilji in vedno rečem, da zagotavljamo vključevanje in socialno kohezijo. To so naši cilji, to so naše naloge. V prvem delu bi rad eh, nasplošno spregovoril o trenutni situaciji, v drugem delu pa bom eh, govoril o nekaterih sklepih, do katerih smo prišli pri eh, analizi Eh, dejavnikov uspešnosti na področju projektov v zvezi z zaposlovanjem. Pa začnimo z nekaterimi splošnimi komentarji in pomisleki. Mislim, da je pomembno, da se odmaknemo od eh, nekakšnega diskurza kazanja s prstom. Še vedno govorimo o ljudeh, ki so dali strano trga dela, govorimo o tistih, ki uh, imajo velike težave in s tem kažemo uh, na njih s prstom, češ, vi ste krivi, da nimate službe. In to je začarani krok, ker se zdi, da je trg dela nekaj monolitskega, nekaj, česar eh, ne moremo upravljati, česar ne moremo oblikovati. Na osnovi uspešnih programov z cele Evrope pa se meni zdi, da so najuspešnejši projekti tisti, kjer ne sodelujemo zgolj eh, z ljudmi, ampak tudi s podjetji, z delodajalci, s trgi dela. Modificiramo eh, profile ljudi, tako da poskušamo uh, uskladiti potrebe in popraševanje. Mislim, da je odmik od takšnega negativnega diskurza uh, pametna odločitev. Tudi trg dela in delodajalci potrebujejo veliko podpore, če želijo zagotoviti večjo vključljivost eh, svojih podjetij. Druga stvar. Kriza. Kriza še ni končana in kot vsi vemo, eh, kot smo se tega naučili iz prejšnjih kriz, socialni sektor, eh, izobraževalni sektor, zdravstveni sektor, vsi ti sektori so prizadeti pozneje, eh, kriza traja dlje časa in je globlja kot v ostalih, v ostalih sektorjih eh, gospodarstva. In eh, temu smo priča sedaj. Invalidi, družine z invalidi so izgubili veliko dohodkov in to predstavlja veliko oviro za njih. To jim priprečuje dostop do trga dela prišlo je tudi do upada kakovostnih storitev. Večina socialnih storitev, ker eh, smo premostili uh, različne vrzeli in težave, uh, so to naredile s pomočjo vrčevanja, s pomočjo odpuščanja. inovativna podpora, naprimer podpora eh, zaposljivosti, zaposlovanju, pri takšnih storitvah smo utrpeli precej več škode, kot pa eh, pri tradicionalnih eh, starih sistemih podpore. Čudno je, da je tudi pri tistih modelih, ker je bil dohodek eh, enkrat do petkrat uh, večji, trpijo bolj kot pa drugi. Toliko o splošnih pomislekih. Vsi trije elementi eh, strategije so ključni podpora dohodkov, kar pomeni možnost delovanja v družbi, kakovostne storitve, te storitve so pogočno, te službe so pogosto uh, zagotavljanje življenja ljudi in uh, strategije za poslovanje. Če pozabimo na katerega od teh elementov, se bo zrušila cela strategija. V drugem poglavju, in to lahko spremljate na zaslonu, bi rad predstavil nekatere sklepe na osnovi analize dejavnikov uspešnosti. Pripravili smo več kot 25 mednarodnih projektov o aktivaciji eh, trga dela eh, za določene skupine oseb. Analizo smo po, uspe, eh, po vzeli na štiri načine. Pripravili smo štiri priporočila. Sodelovanje z deležniki, usmerjena eh, dejanja, podpora in raziskava na osnovi dokazov. In spregovoril bom o vsakem od teh eh, dejavnikov uspešnosti. Najprej sodelovanje z deležniki. bistvenega pomena je in nekateri govorniki, ki so spregovorili pred eh, mano, so o tem že govorili, da če želimo uspeh, potrebujemo sodelovanje z vsemi akteri. Institucije, zavodice za poslovanje, delodajalci seveda, podporne agencije in zadevni ljudje ter njihovi predstavniki. Zgolj, ko so za mizo vsi akteri, zgolj ko se vsi pogovarjamo, bomo lahko razvili uspešne eh, strategije in ukrepe. Za ta zbor je veliki ziv podpirati pozitivne korake v tej smeri. Potrebujemo platforme na evropski ravni, na nacionalni ravni, na regionalni ravni, na lokalni ravni, kjer se srečujejo različni deležniki, različni akteri in razvijajo inovativne, uspešne strategije za to delo. Drugi stober uspešnih strategij je usmerjena uh, strategija, usmerjeno delo. Razviti je treba usmerjene ukrepe na osnovi uh, individualiziranega pristopa. Kot sem dejal, je treba upoštevati sposobnosti ljudi. Osredotočiti se je treba na njihove kompetence, uh, ne pa na Eh, težave, s katerimi se soočajo ali pa na njihovo invalidnost in eh, podobno. Ne smemo iskati težav, iskati moramo rešitve in eh, znanja, ki jih ljudje imajo. Zato moramo uskladiti ponudbo, ki jo nudi neka oseba, znanje in spretnosti s potrebami delodajalcev. Predstavnik OECD-a je dejal, da se mora delo splačati. In uh, to je lahko težava v nekaterih evropskih državah. Naj povem, kakšna so lahko ta ciljno usmerjena uh, dejanja. V konvenciji o pravicah uh, invalidov piše, da marsičesa uh, nismo dosegli, potrebujemo nekakšno uh, agencijo, ki bi skrbela za uh, eh, to vrstne ukrepe na evropski ravni na trgu dela. Tretji stober je uh, pomoč, dostop do pomoči. Pogosto ljudje rečejo, da je treba podpirati invalide, uh, Ampak to ni dovolj, podpirati je treba tudi delodajalce. Naši pravni sistemi podpore so preveč zapleteni. Nadomestila eh, za izgubo eh, produkcije, uspešnosti in tako naprej niso dovolj jasno oblikovana in tudi delodajalci morajo bolje razumeti te mehanizme. Tako, da bodo eh, ljudi, ki potrebujejo podporo, prav tako lahko prispevali k uspehu podjetja, da ne bodo zgolj v breme. Kot organizacija smo veseli, da so ti koncepti dvojne podpore vključeni v politični okvir za uh, dolgotrajno brezposelne. Ne gre zgolj za podporo posameznikom, gre tudi za podporo delodajalcem in oblastem. Zadnji stebr se nanaša na uh, razvoj politik na osnovi dokazov. Pogosto se zdi, da je politika oblikovana na osnovi nekih predvidevanj in uh, ne na podlagi dejanskih podatkov. Nekje brezposobnost lahko pade, naprimer na določenem področju, ampak eh, na to uh, vidimo, da podatke dejansko niso pravi ali pa nekje uh, zaposlovanje pade, pa gre v bistvu za uh, ljudi, ki uh, so pogosteje bolni in podobno. Kot sem dejal, moramo na vse te tri stebre gledati kot na enako pomembne elemente strategije. Drugače uh, lahko pade celotna strategija. Razviti je treba pozitivne obeseditve in pristope. Ne smemo več kazati s prstom na nikogar, ne smemo razmišljati negativno. Moj četrti sklep je ta, da krize še ni konec. Izogniti se moramo nadaljni eh, škodi podpornih sistemov in eh, služb in storitev, ki še obstajajo. Preoblikovanje eh, teh elementov čez nekaj let bo še dražje. Tudi dobre novice obstajajo. Posredujemo lahko uspešno, to je mogoče, če eh, uberemo uh, pravo pot, če sodelujemo z vsemi deležniki, če smo ciljno usmerjeni, če zagotovimo podporo vsem in če politiko sprejemo na osnovi dejstev. Hvala. Thank you very much, Mr. Luke Zelderlu. Najlepša hvala, gospod Luke Zelderlu. Uh, e, Biti možno po žemlji evropejskim, varto bo. Rekli ste, da bi lahko vzpostavili mm, agencijo za invalide na evropski ravni. V našem odboru smo to nekako zadali Eurosu in to je agencija, ki krepi položaj iskalcev dela. Mogoče bi lahko Eures vzpostavil neko strukturo, ki bi še bolj okrepila pozornost na invalide. Sledi gospod Steven Tobin iz investicijske note v mednarodni organizaciji dela. Gre za raziskovalni oddelek pri MOD. Hvala lepa, gospa predsedojoča. V imenu mednarodne organizacije dela se vam zahvaljujem, da ste nas povabili. Razmišljam o treh področjih, ki so opredeljene v strategiji. Danes sem se želel pogovarjati o desetih ključnih lekcijah, ki jih uh, v okviru MOD obravnavamo kot zelo pomembne na teh treh uh, področjih. Mogoče se bom nekoliko prekrival s prejšnjimi govorniki, ampak uh, treba je omeniti vse elemente treba razmišljati, kaj lahko m, mm, storimo novega, ko obravnavamo te izzive. Treba je gledati srednjeročno pri oblikovanju politike in potem so tukaj še dopolnilni ukrepi in a, eh, to je še posebej pomembno za evropski kontekst. Kratkoročno lahko naredimo kar nekaj stvari zelo k malu. Prva stvar, ki je verjetno najbolj pomembna, je, da uskladimo vsa sredstva, ki se namenjajo strategiji za dejavno vključevanje eh, z dejanskimi potrebami. V zadnjih letih se je podvojila dolgotrajna brezposelnost. V bistvu se nadaljuje, imamo približno 12 milijonov dolgotrajno brezposelnih posameznikov v Evropski uniji, kar pomeni, da imamo 12 milijonov ljudi, ki iščejo delo že več kot eno leto. V tem obdobju se sredstva, eh, za strategijo za dejavno vključevanje znižujejo. Pomembno je, da so se ta sredstva eh, znižala v smislu BDP-ja, kar pomeni, v nekaterih primerjih je prišlo v nekaterih državah do upada BDP-ja, kar pomeni, da so se tudi te politike aktivnega vključevanja na trg drastično eh, zmanjšale. Dejansko nismo usklajeni z velikostjo problema bi, uh, omenil bi dve pomembni stvari v zvezi s tem. Politike aktivnega delovnega trga so lahko fiskalno neutralne, če so dobro pripravljene. Ljudje lahko dobivajo eh, podporo, znižujejo eh, izdatke, dobijo zaposlitev, srednjo plačo in na ta način lahko potem prispevajo davke. Mm. Tako da jih ni treba obravnavati kot stroške, ampak kot investicije. Drugič, V okviru vsega tega vem, da je zelo težko razmišljati o položaju, ko imamo stopnjo brezposelnosti, ki je pet ali šest odstotna. Spomnim pa se, ko smo delali na mednarodni ravni pred približno desetimi leti in ko smo že mislili, da bomo dosegli polno zaposlenost uh, zadnje čase, pa prihaja do Eh, ogromnega pomankanja veščin, znanja, spretnosti. Torej, tukaj gre za vprašanje, kako lahko vključimo tiste ljudi, ki so nekoliko bolj oddaljeni. Tukaj zdaj govorim o, o nekem merjenju oddaljenosti. Zavedamo se, da je to uh, drago in zapleteno. Trenutno živimo v času, kjer je zaposlenost približno 10 odstotna, stvari se skromno izboljšujejo na nekaterih področjih ampak stroški nedelovanja v tem trenutku bodo zelo visoki v prihodnje. Ko govorimo o kratkem uh, roku, uh, bi omenil še nekaj aktivnih komponent, zlasti nekatere izdatke, do katerih prihaja. Ko obravnavamo uh, ovire in nadaljujemo z istim kontekstom, mislim, da bi se morali bolj osredotočiti na uh, vprašanja, ki bodo imela večji učinek srednjeročno gledano. Pomembno je, da se usmerimo ne samo na tisto, ki so prikrajšani, ampak na samo prikrajšanost. Ni dovolj, da imamo Eh, samo program za invalide. To ni dovolj. Bolje moramo razumeti, kakšne so ovire do vključujočega trga dela. Mogoče gre za to, da oseba nima vozniškega dovoljenja, pa zato ne dobi dela. Torej gre za to, da ni eh, dovolj, če zgolj razmišljamo o neki skupini, treba razmišljati o ovirah. No, potem sta tukaj še dve manjši vprašanji, ki pa sta zelo uh, Eh, pomembni glede točk 4 in 5. Gre za stik s posameznikom, gre za to, da dosežemo socialne partnerje. Razumeti moramo, kaj ti ljudje potrebujejo in kakšne so njihove ovire. In kakšne eh, bi lahko bile njihove sposobnosti v prihodnje. Vem, govorimo uh, o, o tehnologiji inovativnih služb za zaposlovanje, to zlasti velja za javne službe za zaposlovanje, to je dobro, to je lahko učinkovito in to lahko pozdravimo, ampak glede nekaterih posameznikov bi potrebovali več osebnega stika. To zlasti eh, velja tudi, ko gre za vključevanje socialnih partnerjev. Z različnimi skupinami se je treba pogovarjati tako, da bolje razumemo, kakšne so. Uh, prave težave. Sam lahko sedim v, v pisarni v Ženevi in govorim o veščinah, o, o neskladnosti veščin s potrebami, ampak treba je stvari razumeti. In, a, dejstvo je, da v programu a, zajamemo a, tudi same potrebe. Gremo na srednjeročne potrebe. Začel bom s točko sedem, se življensko eh, usposabljanje, torej naše veščine, sprednosti, znanja je treba zboljševati vse čas. Eh, ko nekdo izgubi službo in eh, če vzdržuje svoje znanje, potem bo treba manj investirati, da se ga spet vrne na trg dela podobno je tudi pri uh, zgodnji intervenciji. Tur, tukaj ne govorim samo o tistem trenutku, ko oseba prvič izgubi stik uh, s trgom dela ali delovnim mestom. Mislim, da je uh, nekaj primerov takih, kjer lahko s tem zgodnjim poseganjem začnemo že na delovnem mestu. Recimo v določenih regijah Kanadah se javne službe za zaposlovanje ukvarjajo s tem, da se pogovarjajo z zaposlenimi, da bolje razumejo, kateri sektori so uh, ogroženi. Eh, gre torej za tesen stik, treba je razložiti, da gre za določene programe, storitve, mm, ki so na voljo eh, in mislim, da moramo biti veliko bolj proaktivni. Seveda je treba misliti na tiste, ki so dolgoročno brezposelni ali izključeni, ampak razmišljati moramo tudi o tistih, ki so tik pred tem, da bodo izgubili službo ali pa tiste, ki uh, so še zaposleni, pa jih je treba bolj angažiranih. No, potem na koncu bi pa omenil še tri komplementarne ukrepe. Lahko le podprem uh, zamisel, ki se nanaša na evalvacijo. Tukaj ne govorim samo o zbiranju podatkov, govorim tudi o, o identifikaciji osnovnih kazalnikov, o ugotavljanju uh, oziroma o identifikaciji kontrolnih skupin in tako naprej. Treba je razumeti različne okoliščine. Tukaj ne gre za vrednotenje spremljanja, tukaj ne gre za to, da je recimo 70 odstotkov ljudem všeč program, da jih 80 odstotkov zaupa svojemu svetovalcu gre za to, eh, tudi za to, da recimo 20 odstotkov sodelujočih ni dobilo delovnega mesta. Vprašanje pa je, koliko ljudi je dobilo zaposlitev zaradi programa. Z vidika raziskovanja je to zelo drugačna perspektiva. Treba razmišljati o tem, da investiramo eh, v okviru izvajanja programa. Gre za to, da potrebujemo dobro zbiranje podatkov eh, in dobre metode in potem lahko govorimo in razmišljamo čisto drugače. Seveda, eh, zato pa potrebujemo usposobljenost institucij, tudi vlad, vse to smo že omenjali, treba je razumeti, eh, da morajo tudi javne službe za zaposlovanje priti bliže eh, zaposlenim, potrebujemo ustrezne tehnike zbiranja podatkov, potrebujemo več osebja, če bo treba, ampak dejstvo je, da se dolgoročno to splača. Na koncu pa bi omenil še eno stvar, kateri je treba posvetiti več pozornosti. Lahko rečemo, ja, vse to je super krasno, hvala lepa, kaj pa, če ni na voljo delovnih mest? To je zelo pomembno vprašanje. Mislim, da moramo zelo skrbno premisliti o strani popraševanja, to je izziv, kaj ti hkrati imamo v Evropski uniji tudi instrumente, kot je naložbi načrt gospoda Junkerja. Ta naj bi spodbudil zaposlovanje, agregatno popraševanje, eh, več delovnih mest. V MOD smo pripravili poročilo v zvezi eh, z zaposlitveno orientacijo Junkerjevega načrta in dejansko eh, smo ugotovili, da zaposlovanje ne more biti del uh, potrjevanja teh načrtov in tudi ne more biti del problemov, ki se jih uh, s tem načrtom ocenjuje. Mislim, da. Je treba obseg, za obseg tega problema najti ustrezno rešitev, ustrezno veliko rešitev. Torej, treba je mm, dejansko ugotoviti, kakšna, kakšni so problemi, kakšne so ovire. Ne moremo uh, se osredotočiti samo na samo skupino, temveč se moramo osredotočiti tudi na oviro, s katero ima ta skupina težavo. Seveda pa je treba sodelovati pri oblikovanju programa, pri uh, združevanju oziroma usklejevanju uh, ponudbe in popraševanja, tudi ko gre za Junkerjev načrt. Uh, seveda potrebujemo tudi ustrezno kulturo evalvacije in raziskovanja. To je verjetno prva stvar, ki se odreže, ampak mislim, da se na dolgi rok splača. Hvala lepa. Thank you very much, Tobin. Hvala lepa, gospod Tobin. Povedali ste, da je najpomembneje, da lahko opredelimo tudi ovire, to je dejansko pomembno. Ne smemo se bati tega, da bi morda imeli celo več eh, definicij ovir, tako da eh, se bomo naučili, kje sploh začnemo. Zdaj pa dajem besedo kolegom, poslancem. Gospod Hans Becker bo prvi iz e LS. Imate kakšne komentarje, vprašanja? Uh, I, uh, uh followed, uh, last, uh, part, uh, of, uh, uh And uh, thank you very much. Uh, uh, on... Kratek bom, spremljal sem zadnji del predstavitev. Hvala lepa, da ste nam povedali svoje strokovna stališča. Jaz sem tisti, ki se učim. Tako da ne bom zdaj pripravi nobenih zaključkov. Mislim, da bomo na tem intenzivneje delali kasneje, ko bom bolje pripravljen. Hvala lepa, Juta Steinruck, socialisti in demokrati. Hvala lepa tudi v miru SND. Hvala vsem govorcem. Mislim, da je zelo pomembno, da se ukvarjamo situacijo v državah članicah, Eh, in da si pogledamo različne primere. Hkrati pa je pomembno tudi, da eh, nam institucije ponudijo nekako bolj globalen pogled. Na ta način se lahko borimo proti brezposelnosti. Gre za mlade, za dolgoročno brezposelne, ampak kot ste povedali tudi vi, eh, na koncu treba je zagotavljati, da v Evropi imamo uh, kar nekaj prostora še za našo domačo nalogo. Prihajam iz države članice, kjer si prizadevamo bolje integrirati dolgoročno brezposelne na trg dela. Poskušamo najti ustrezne rešitve, torej teh ljudi ne pošiljamo kar na vsa delovna mesta, ne glede na eh, stroške. V Nemčiji, pa tudi v drugih državah članicah, eh, smo dobili izkušnje, da taki ljudje eh, hitro postanejo spet brezposelni. Mislim, da je več govorcev jasno povdarilo, da eh, potrebujemo ustrezno kvalifikacijo, ki je trajnostna, ki ustreza delovnemu trgu in tukaj potrebujemo svetovanje. Na ta način gre lahko hitreje. Enako je tudi pri jamstvih za mlade, pomembno je, da se ljudje, mladi ljudje čimprej po koncu šole zaposlijo. Poudarili ste, da je pomembno sodelovanje vseh akterjev na isti politični ravni. Če si pogledam, kakšna je situacija v Španiji, dobim občutek, da vam to ni uspelo. Na polskem, če sem prav razumela, je tako, da socialni dialog zdaj ima veliko pomembnejšo vlogo kot prej. Pravite, da s tem dosegnete tudi uspehe. Moje vprašanje pa je, v Evropi se soočamo z novimi izzivi na trgu dela. Kako bi se morali tega lotiti, po vašem mnenju? Imamo že obstoječe probleme, imamo dobre nastavke, eh, tudi Evropska unija eh, zagotavlja sredstva, izmenjujemo si najboljše prakse, ampak to ne poteka v vseh državah članicah enako uspešno. Imate kakšen nasvet za nas? Lahko govorimo o jamstvih za mlade. Mnoge poslanske skupine skrbi, da prihaja do reza v mnogih državah članicah, ampak dejstvo je, da ne eh, rešujemo problemov. Politika vrčevanja ni ustrezna rešitev, potrebujemo današnje investicije, da se lahko izognemo prihodnim dolgovom. Hvala lepa. Besedo dajem našim gostom, da odgovorijo mogoče bi začeli z gospo Lolo Santiano Valjeho. No. Najprej potrebujemo eva evalvacije z, eh, z jasnimi kazalniki o tem, kaj je bilo postrojenega in kaj še ne. Recimo, ko gre za spremljanje mm, porabe sredstev, ko gre recimo za sklad za jamstvo za mlade. V Španiji smo tukaj posem neuspešni. Dejansko ta sredstva ne dosežejo ljudi, katerim so namenjena. To so mladi. Ukrepi, ki jih izvajamo, ne bodo delovali, če ne bomo imeli ustreznega, ustreznega dialoga med uh, mladimi delodajalci in sindikati sicer pa enostavno samo ustvarjamo nove uvire. Težko je priti do teh sredstev in stvar tako nikakor ne more delovati. Seveda delamo vse v skladu s priporočili Brusa, ampak v zadju je ogromno ovir in ljudje jih morajo preskakovati, da sploh dobijo dostop do sredstev iz sklada. In zdaj se moramo spopadati tudi s temi težavami. Res je, da imamo težave tudi z zaposlovanjem in brezposelnostjo. Eh, res je, da imamo ogromno rezov, ki so bili izvedeni v Španiji. O tem sem prej govorila, ko sem govorila o aktivni politiki dela. Ampak eh, najti moramo poti, kako pomagati tistim ljudem, ki so uh, brezposelnosti. Hay mucho dinero que se. Javne službe za zaposlovanje, tam ni nobenih eh, jamstev, veliko denarja je sicer v obtoku, ampak potrebujemo več. Treba se osredotočiti na to, kaj se porabi in zakaj se porabi. Moramo upoštevati tudi, kaj se od ljudi zahteva, da sploh pridejo do denarja. Treba je razumeti eh, situacijo, včasih morajo avtonomne skupnosti denar vračati, ker jih niso porabile, ampak ogromno je zahtev, ogromno je ovir, ki jih je nemogoče premostiti in denar se enostavno ne porabi. Gospod profesor, izvolite. Ja, najprej par besed glede uh, socialnega dialoga. To bi omenil tudi v okviru političnih sprememb na polskem po volitvah. Socialni dialog je dejansko zelo pomemben, tudi za javno razpravo. Od začetka preoblikovanja je Poljska izbrala teže obliko socialnega dialoga, poleg sindikatov in delodajalcev smo imeli v pogajanjih tudi vlado, torej tripartitno. Leta 2013 je bil ta dialog že zelo zaostren, potem pa je prišlo do zloma in 11. septembra smo sprejeli nov zakon, ki je dokaj inovativen, kajti socialni partnerji imajo v tem primeru skoraj da moč zakonodajalca. Lahko vodijo pogajanja, lahko sprejemajo srednje dogovore. Dejstvo pa je, da tak socialni dialog ne prinaša vedno plodov. V zadnjih letih smo se soočali z mnogimi ovirami, naprimer eh, glede upokojitvene starosti, to je bil trtoreh, prišlo je do socialnih napetosti, nekako nismo dosegli soglasja. Kljub temu pa menim, da je pomembno, da se med seboj pogovarjamo. Naj se še enkrat dotaknem treh elementov, ki smo jih obravnavali. Pri nas smo izvedli veliko eh, reformo politike zaposlovanja. To je bilo še za časa prejšnje vlade. Dolgo smo analizirali, kako lahko zagotovimo čim večjo učinkovitost reform. Tako da lahko povem naslednje. Eh, ko, če, bi, če želijo javne službe za zaposlovanje dejansko biti Mm, učinkovite, potrebujemo več zaposlovanja tudi pri njih. Potrebujemo sociologe, eh, psihologe, socialne delavce, eh, več posrednikov. Pomembno je partnerstvo. Pomembna so tudi javno-zasebna partnerstva. To pomeni, da eh, ljudi z roba družbe skupaj podpirajo različne strukture. Tukaj gre za javne službe za zaposlovanje, pa tudi druge akterje. Potem imamo še zasebne službe za zaposlovanje, tudi te a, se ukvarjajo z marginaliziranimi. Potem pa je tukaj še država, ki pomaga. Vse te službe lahko zagotovijo individualizirano podporo. Zdaj razmišljamo o tem, ali ne bi eh, lahko vse te kompetence izkoristiti, eh, eh, kompetence izkoristili tako, da bi pripeljali delodajalca do tega, da na mesto, da odpušča, da raje poišče ljudi, ki bolje ustrezajo uh, iskanemu profilu. Potem so tukaj še stroški odpuščanja. Odpuščanje stane, to je dejstvo. In tudi delodajalec mora prispevati svoje, da lahko eh, taka oseba najde novo delovno mesto. Torej imamo dva, eh, dve strani, imamo javni sektor, imamo zasebni sektor. Naj omenim samo uh, en sektor, sektor telekomunikacij, kjer se vse čas odpušča in tudi na novo zaposluje. Potem pa je tukaj še tretji element. Eh, me... Partnerstva. Imamo jamstva za mlade. Mogoče je na polskem nekoliko laže, kaj ti že v 90-ih letih. Uh, smo opravili kar nekaj prizadevanj. V času od 1995 do leta 2000 smo imeli milijon novih mladih na delovnem trgu. Poljska je šla skozi fazo preoblikovanja, imeli smo nova delovna mesta, hkrati pa smo imeli tudi 40 odstotno stopnjo brezposelnosti. Tako da smo šli že skozi to fazo ogromne količine brezposelnih. Še predn smo eh, vstopili v Evropsko unijo, smo imeli programe za mlade, tako da smo bili dobro pripravljeni na Eh, jamstva za mlade, kot jih imamo zdaj. Imamo torej službe za zaposlovanje, ki storijo svoje, hkrati pa tudi eh, mi organiziramo na regionalni ravni določene programe. Imamo tudi model, ko recimo lahko nek študent skupaj s svojim mentorjem, namesto da piše diplomo, začne nek eh, projekt, dobi ustrezno eh, posojilo in tako na koncu dobimo približno 3000 novih zagonskih podjetij. Se pravičujem, da sem bil tako dolg. Eh, mm, pan Paul Svem, would you like to say something? Gospod Paul Svem, se želite oglasiti? Ja. Yeah med zanimivimi vprašanji je bilo tudi vprašanje, kakšne so nove rešitve. Že dolgo se ukvarjam s programi zaposlovanja. In eh, zanimivo je, da težko najdeš popolnoma novo zamisel. Gre za to, da se pomaga najti delovno mesto, da se spostavi ustrezen stik s pravim delodajalcem. To pravzaprav ni nekaj čisto novega. Včasih pa lahko skombinirate različne zamisli ali pa mogoče ugotovite, da nek postopek še posebej dobro deluje in potem se bolj osredotočite na nj. Naj vam predstavim en primer, ki se je že večkrat pojavil, pa bi ga rad podaril. Pri tej politiki aktivacije se preveč podarja ta trenutek, ko nekega premaknemo iz sfere ne dela v sfero dela. Mogoče bi se morali bolj osredotočiti na stvari, eh, ki bi jih morali postoriti prej, da se dela sploh ne bi izgubilo. Ali pa je treba postoriti več, da se stane eh, na delovnem mestu ali pa da se napreduje uh, v smeri boljše zaposlitve in tako naprej. V smislu preprečevanja pa je več držav uh, že omenilo, da je predvsem mladih tistih, ki uh, dobivajo nadomestilo za invalide, dosti krat gre za duševno zdravje in uh, mogoče se je treba vprašati, ali uh, morda delamo kaj narobe v samem sistemu izobraževanja. Mislim, da imamo eh, precejšno stopnjo stigmatizacije v naši družbi, eh, ko govorimo o ljudeh eh, z duševnimi problemi. Včasih imajo učenci, dijaki, kakšne čustvene težave in to so pogovori, ki jih je težko začeti. Dobro bi bilo, če, imeli, če bi imeli več uh, svetovanja, recimo medijaki, učitelji, praktiki, zlasti ko gre za duševne probleme. Treba je začeti pogovore in iskati rešitve že takoj, ko se ljudje zavedajo, da bi lahko šlo za neko težavo, tako da se dovolj zgodaj poišče strokovno pomoč. Včasih imamo eh, zanimive primere, ko neka skupina skuša vse čas zagotavljati trajno podporo, uh, ampak dobro, vse to so zelo pomembne stvari. Ne gre za to, da se osredotočimo, osredotočimo samo na tisti trenutek, ko nekdo dobi delo, uh, treba je razmišljati tudi o obdobju prej in kasneje. Thank you. Hvala lepa. Še, par bi dodal, eh, še sam bi dodal par splošnih pripomb, morda najprej nekaj zvezi s socialnim dialogom. Seveda je socialni dialog bistvenega pomena, eh, saj morajo v njem sodelovati tako delodajalci, delojemalci, kot tudi socialni partneri. Vendar pa to ne zadošča. To bi bilo treba dopolniti tudi z akteri civilne družbe, ki bi morali sesti za isto mizo. To sem že sam omenil pri svojem prvem stebru uspešnih strategij. Tudi zagotavljavci podpore bi morali imeti za isto mizo, pa tudi predstavnike ljudi. Ko pa govorimo o novih izzivih na trgu dela in načini, kako se jih lotiti, je moja organizacija že dvakrat zbrala modele dobrih praks, ki se jih uporablja in ki se jih je razvilo v različnih evropskih državah. To lahko najdete tudi na naši spletni strani v različnih jezikih. Nekaj izmed teh organizacij smo tudi že celo nagradili. Gre za tiste organizacije, ki so bistveno nad povprečjem in ki so razvile metode, pristope, metodologije, ki so se izkazale za uspešne. Ena izmed metod, ki deluje, je ta, da pomagamo delodajalcem eh, izboljšati pristope. Vem, da se kolegi raziskovalci strinjajo. Iz raziskav vemo, da, je, da raznolika delovna sila deluje bolje, je bolj eh, ustvarjalna, bolj inovativna. Če želimo pomagati delodajalcem, moramo zagotoviti upravljanje raznolikosti. Eden izmed gradilnih elementov je pripravljanje delovnega mesta. Preučite spretnosti osebe in potem prilagodite delovne postopke tako, da spretnosti določene osebe, osebe dobro ustrezajo delovnemu mestu in nalogam v podjetju. Ko to opravite, ugotovite, da je lažje najti ustrezna in dostojna delovna mesta tudi za invalide, tudi za osebe s psihosocialnimi težavami in tako naprej. Tako imenovani job carving, prilagajanje delovnega mesta je zelo učinkovit pristop v uspešnih delovnih strategijah. Kar se tiče jamstva za mlade, kar ste tudi večkrat omenjali, se v večini držav članic to običajno izvaja kot šestmesečno jamstvo kot je dejal eh, govornik pred mano, pri invalidih, pri osebah s socialnimi težavami šest mesecev ni dovolj. Treba je zagotoviti stalno podporo in treba je razviti način razmišljanja o prihodni karieri, če želite zagotoviti učinkovite posege. Torej, socialni dialog, akteri za isto mizo, uporaba inovativnih modelov, Poleg tega je treba razmišljati tudi o karieri, o karier, karierni poti. Tudi to se je izkazalo za zelo pomembno. Ne samo to, da ljudi pripeljete do delovnega mesta, ne več to, da jih tam obdržite. Pa še zadnja točka, o kateri danes še nismo spregovorili, vendar je to morda točka, ki bi jo morali preučiti tudi v okviru evropskega semestra. Evropski semestr bi se lahko uporabljal bistveno bolj celovito, če želimo doseči cilje, o katerih razpravljamo danes, torej o reformah trga dela. To je kompleksno vprašanje, zato se ga je treba lotiti zelo usklajeno. Zamisli, ki so jih predstavili različni govorci, nam lahko pri tem pomagajo, če želimo doseči uspešen rezultat. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Steven Tobin, se želite odzvati tudi vi? Yeah, Hvala lepa, se bom omejil samo na uh, dolgotrajno za brezposelne. To je zelo velik problem. Kaj lahko za te ljudi storite na samem začetku? Razpravljali smo o zasnovah politike, o ciljnih ukrepih in tako naprej in tako naprej. To je vse zelo lepo, vendar pa bi morali tu izpostaviti dvoje. Prvič, dolgotrajno brezposelni, to je obsežna skupina. Vendar to morda ni nujno slabo. Slabo je, da 12 milijonov ljudi išče zaposlitev že več kot eno leto, je pa dobro vedeti, da še vedno iščejo zaposlitev kljub vsemu. V preteklih krizah smo namreč beležili dejstvo, da dolgotrajno brezposelni pogosto prenehajo iskati zaposlitev v celoti. Kaj v tem trenutku lahko storimo? Moramo zagotoviti, da bodo ti ljudje imeli dostop do obstoječe programske podpore in pomoči, eh, dohodkovne pomoči. Številni bodo namreč izgubili dohodkovno podporo, izgubili bodo upravičenost do določenih programov usposabljanja in mislim, da lahko v prvi vrsti storimo to, da zagotovimo tem 12 milijonom ljudi dostop do ustreznih programov in podpore v tolikšnem obsegu, kot to potrebujo. Hvala. Thank you very much.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 Če bi želeli postaviti vprašanje kateremu izmed govorcev konkretno, lahko storite tudi to. Georgi Pirinski, izvolite. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Vsekakor bi se najprej zahvalil vsem petim gostom za izčrpne predstavitve, ki so nam gotovo dale misliti. Eno vprašanje lahko gotovo postavimo. Govorili smo o socialnem dialogu. Mi, socialisti in demokrati, še posebej poudarjamo pomen socialnih partnerstv. Sam bi se predvsem osredotočil na kolektivno pogajanje. Kolikor razumemo izraz aktivno vključevanje, to pomeni dohodkovno podporo, vključujoče trge dela, dostop do visokokakovostnih storitev skupaj z ustrezno socialno zaščito. Če se zdaj vrnemo na prvo točko, ustrezna dohodkovna podpora, bi se navezal na to, kar so omenili že gospod Svein in drugi, torej delovna mesta, ki so ustrezno plačana. Prav tako se strinjamo s pomislekom, da ne moramo govoriti o zaposlovanju in delovnih mestih kar tako. Govoriti moramo o kakovostnih delovnih mestih. Delovnih mestih, ki imajo določen pomen, ki zagotavljajo eh, dobro kariero oziroma strezno kariero v prihodnosti in kjer se lahko delovimavci tudi izkažejo, kjer lahko poudarijo svoje dobre plati na podlagi izkušenj lahko potegnemo naslednje zaključke. V tistih državah članicah, kjer je, so kolektivna pogajanja izjemno aktivna, kjer se poudarja socialno-tržno gospodarstvo, recimo v mislih imam določene zahodno in srednje evropske modele, je brezposelnost bistveno nižja pa tudi kakovost delovnih mest, kar gre z roko v roki, s ustrezno socialno odgovornostjo eh, pri delodajalcih. Tu se vidi uspeh. Ko govorimo o aktivnih politikah zaposlovanja, je treba povdariti tiste glavne elemente, ki zagotovijo razliko med državami članicami. Hvala lepa, Žožbah. Ja, vielen dank. Najlepša hvala. Hvala tudi vsem gostom za dobre prispevke. Tudi mi pogosto pripravljamo programe, s katerimi želimo zagotoviti določen okvir. Se pa v praksi to ne občuti najbolj. Mislim recimo na Evropsko platformo za boj proti revščini, proti socialni izključenosti, na agendo za nove spretnosti, za pobudo, ki se nanaša na mlade. V vse to ulagamo veliko dela, tudi ko gre za jamstva za mlade recimo. Mesece smo se ukvarjali s tem in zato sem kar nekoliko presenečen, ko potem uh, poslušam, da se v nekaterih državah članicah to tolmači kot neuspeh. Recimo v Španiji, kot smo lahko danes slišali. To me je zares presenetilo. Države članice se pogosto srečujejo s težavami, kako pripraviti programe, eh, ko je treba uporabiti tudi nacionalna sredstva. Gre pa tu po moje za neravnovesje recimo tudi pri različnih šolskih sistemih. Govorimo o vseživljenjskem učenju, ampak izhodišna točka, šolski, torej izobraževalni sistemi, pa so precej oddaljeni od trenutnega stanja na trgu dela, od tega, kar se na trgu dela zahteva. To vem po lasnih izkušnjah. Sicer zato tudi sam nimam ustrezne rešitve, gotovo pa bi lahko o tem pogosteje razpravljali in poskušali tako najti rešitev. Govorili ste še o drugih problematikah, recimo o službah za zaposlovanje. Te službe morajo imeti dovolj izkušenj, morajo imeti pa tudi dovolj sredstev, če želijo zagotavljati pomoč. O tem je spregovorila že Juta Steinruck. Za vsak primer potrebujemo individualno svetovanje, psihološko, sociološko in tako naprej. Vendar pa te službe za zaposlovanje pogosto sploh nimajo to vrstnih možnosti. In kako lahko potem ponujajo pomoč, če še same nimajo dovolj možnosti za to? Hvala lepa. Agneška Kozlovska, izvolite. Čanca, šanovni państvo. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane gospe in gospodje. Tudi sama prisrčno pozdravljam strokovnjake, ki so današnji gosti in se jim zahvaljujem za celovite informacije. Na dvoje bi opozorila. Prvič, prilagajanje trga dela, ko gre za učinkovitost naših programov, pa tudi za samo delo. Morda ni bilo dovolj jasno povedano, ampak na polskem smo z reformami zares dosegli pomembne spremembe in sicer zagotovili smo spremembo financiranja javnih služb za zaposlovanje. Če to poenostavim, prej je bilo tako, da so službe za zaposlovanje prejele sredstva za usposabljanje brezposelnih, zdaj pa je tako, da javne službe za zaposlovanje prejmejo sredstva, da brezposelne ponovno vključijo na trg dela in jih tam tudi obdržijo. tem želimo zagotoviti učinkovitost in prilagajanje razmeram na trgu dela. Če tega ne bomo zagotovili, na novo zaposleni ne bo dolgo ostal na trgu dela. S tem pa smo morali zagotoviti tudi druge dejavnosti v okviru služb za zaposlovanje. In v tem oziru so pomembna partnerstva, ki smo jih organizirali. Vzpostavili smo koalicije s podjetji, z nevladnimi organizacijami. Včasih so se nevladne organizacije specializirale predvsem recimo na invalide ter njihovo vključevanje na trg dela. Če že govorimo o šolanju in usposabljanju, je pomembno, da te osebe lahko stopajo tudi v partnerstva. Torej, da se lahko ustrezno oceni tudi kompetence pogovornih partnerjev. Takšne pogoje je sicer težko vzpostavljati, jih je pa gotovo treba ohranjati. Prilagoditev na razmere na trgu dela je torej izjemno pomembna. Treba je vzpostaviti pogoje za to. Drugič, govorili smo tudi o izzivu prihodnih let oziroma prihodnih desetletij. Mislim, da je treba opredeliti tri glavne izzive. Prvič, demografska situacija. Prebivalstvo se stara. Drugi izziv je digitalizacija trga dela. Tudi to je pomemben izziv, predvsem za starejše delavce, ki so izključeni z trga dela. Prav zaradi pomankanja digitalnih spretnosti. To vpliva na vsakega delodajalca v vsaki situaciji, ko gre za digitalizacijo. Digitalizacija zahteva povsem drugačne spretnosti in to je treba danes upoštevati. Ko govorimo o neuspehih pri vključevanju oseb starejših od 50 let, recimo, ne smemo pozabiti na digitalizacijo. In potem še tretji, najpomembnejši izjiv. Tudi dejavnik, ki spreminja trg dela. Evropa je izjemno diferencirana, razslojena, tako etnično kot tudi versko, recimo. Zato ne bi smeli dopustiti, da na to, kar pozabimo. Že sama družba je močno raznolika. Vprašanje, ki se postavlja zdaj, je, ali smo pripravljeni na to, da tako raznolikim delodajalcem naložimo enako strukturo upravljanja. Recimo v vzhodnoevropskih državah je to izjemno veliki ziv. Ko govorimo o politiki enakosti na trgu dela, moramo ohraniti v mislih tudi to, da je vsako delo drugačno. Govorimo o visoko kvalificiranih, o uh, Eh, različnih spretnostih, lahko pa se zgodi, da tega na trgu dela ne potrebujemo. Tako da je treba upoštevati tudi to. V institucijah, ki jih predstavljate vi, eh, je to že vključeno v vaše programe ali o tem še razmišljate? Hvala. Hvala lepa. Tudi sama bi zastavila nekaj vprašanj našim gostom. Gospa Valeho. Vprašanje imam za vas. Govorili ste o jamstvu za mlade v Španiji. Rekli ste, da je bil to polom. Se je to zgodilo zaradi tega, ker nekatere države članice niso imele dovolj finančnih sredstev, da bi to jamstvo izvajale, je prišlo do neuspehov zaradi tega. Še drugo vprašanje. Veliko uspehov ste poželi Eh, ko gre za zadruge. Bi lahko eh, s tem odgovorili na eh, težave pri mladih. In potem še gospod minister. Če se usposabljanja za delodajalce financirajo v celoti, se vam to zdi dobra rešitev ali ne? Bi morali vključiti tudi delodajalce v takšne programe, da bi ti bolje spoštovali delojemalce in da bi bili tudi sami bolje pripravljeni na izzive. Še eno vprašanje imam. Dejali ste, da ljudje, ki niso motivirani, predstavljajo težavno skupino. O tem je govoril tudi gospod Svej. Uh, govori o tem, kako pomembna je motivacija. Kaj menite, gospod minister, kaj bi bilo treba storiti, da sploh ne bi prišlo do tega, da ljudje v celoti izgubijo motivacijo in se sploh ne želijo več vrniti na trg dela? In še tretjič, še vprašanje za gospoda Svojna, tudi v zvezi z motivacijo. Vaša predstavitev mi je bila izjemno všeč. Osredotočili ste se predvsem na pozitivno in nas opozorili na to, kako pomembna je motivacija. Kako bi se morali boriti proti temu, da se v družbi določenih skupin ne odrine na rok? Včasih se niti ne zavedamo, da se določena skupina prebivalcev v družbi odrine na rob. Pogosto gre za skupine izjemno pomembnih, izjemno koristnih ljudi. Vprašanje imam še za gospoda Zelderluja. Tudi vi ste dejali nekaj, kar mi je bilo izjemno všeč. Rekli ste, da bi morali delodajalci profilirati delovno mesto. Govorili ste o job carvingu. Ta zamisel se mi zdi odlična. Vsak izmed nas je že delal v skupini, v ekipi, vsak izmed nas je že kdaj pomislil, da bi se morale določene naloge eh, dodeliti določenim članom skupine. Zanima me, Kaj mislite, bi morali storiti, da se tega zavajo tudi delodajalci? Torej, da bi poskrbeli za dobro profiliranje delovnih mest. Še vprašanje za gospoda Tobina. Sr. govorili ste o svojih izkušnjah s kanadskimi programi. Govorili ste, da ste kanačani zrejo bistveno bolj v prihodnost. Pri nas eh, težko rečemo, katere, eh, katera delovna mesta bodo na voljo čez 20 let. Vendar pri nas na Polskem smo organizirali programe skupaj z Nemci in Danci. V moji regiji je imela vsaka skupnost nalogo, zbrati sto delodajalcev in jih izprašati, koga želijo odpustiti ter koga želijo zaposliti na novo. Rezultati teh programov so bili izjemno zanimivi, vendar pa se je potem na ne preprosto pozabilo. Morda bi morali ponovno obnoviti tudi takšne programe. Meni se je to zelo izjemno koristno. Še nekaj ste omenili. Najtežje, pravite, je odpraviti težave na področju kvalifikacij. Govorili ste o tem, kako pomembno je izobraževanje in usposabljanje. Danes ljudje potrebujejo izobraževanje, tisti namreč, ki nimajo spretnosti oziroma kvalifikacij. Vendar spretnosti, kot je strateško mišljenje, sprejemanje odločitev, s tem bi morali začeti že v vrtu. Skozi igro, recimo. Otroci bi lahko takšne spretnosti razvijali prek igre in potem se jih eh, v odraslih letih ne bi bilo treba učiti povsem na novo. Zdaj bi vas prosila, da na ta vprašanja odgovorite. Izvolite. Hvala lepa bom odgovorila na vaše vprašanja, pa tudi vprašanja vaše kolegice. Jamstvo za mlade. V Španiji smo v prvih letih slišali v zvezi s tem veliko besed, vendar pa se ni storilo kaj veliko. Govora je bilo o tem, kako rešiti problem brezposelnosti med mladimi, ko pa je prišel čas za izvajanje teh rešitev, se ni zgodilo nič. vsi naj bi bili registrirani v sistemu, tako da bi potem lahko tudi sodelovali v dejavnostih jamstev za mlade. Pri tem mislim na tiste mlade, ki so bili brezposelnosti, vendar je bil to grozljiv sistem informacijske tehnologije in ni dobro deloval. tudi za vlado so bile zahteve zelo zapletene, informacije niso krožile, mladih niso dosegle, tako da je bil to zares polom. Nekatere avtonomne skupnosti so sicer uspele izvajati določene politike, vendar pa potem zvezdna vlada ni dopustila dostopa do sredstev. V zadnjih nekaj letih je vlada nekatere politike oklestila za 66 odstotkov, tako da avtonomne skupnosti niso imele na voljo sredstev za pričetek izvajanja teh programov, kar bi lahko uporabljale v okviru jamstva za mlade. Ali lahko tu zagotovimo kakšne spremembe? No, pri eh, socialni pomoči za brezposelnost je prišlo do velikih rezov in tudi pri politiki aktivnega vključevanja eh, smo ljudi, ki potrebujejo dostop na trg, še bolj odrinili pravzaprav. Sredstva so že na voljo, samo izkoristila se niso. Ja, politike aktivnega vključevanja na trg dela potrebujejo sredstva, sredstva so na voljo, sredstva prihajajo iz Bruslja. in Bruselj ta sredstva že usmeri proti regijam z nižjim BDP-jem, vendar pa se v Španiji dogaja prav nasprotno. Avtonomne skupnosti, kjer je BDP najnižji, so prejele najmanj sredstev. Tisti, ki že tako ali tako imajo več, lahko razvijajo še več dejavnosti, ker prejmejo več sredstev, tisti, ki pa so revnejši, lahko storijo še manj, ker nimajo tolikšnega dostopa do sredstev. Ko imamo diskurs, ko govorimo o mladih, ki so brezposelni, so besede že lepe, vendar pa nimamo na voljo ustreznih politik. S tem bi se navezala tudi na prvo pripombo v zvezi s socialnim dialogom in kolektivnim pogajanjem. Naj navedem primer. Maja 2015 je vse, kar sem povedala, veljalo za številne regije v Španiji. E, niso se mogle zediniti o paktu za socialni dialog v Kastiliji La Manči, torej nimamo ustreznih predpogojev za socialni dialog in tako tudi ne moremo ustrezno izpeljati politik zaposlovanja. Pravzaprav so te uničene in zato moramo sredstva vladi vračati, ker politik nismo mogli izvesti. In ta sredstva brezposelnih sploh niso dosegla, kljub temu, da so bila na voljo. V zadnjih štirih letih so sindikati, vključno z mojim, branili dejstvo, da moramo ustrezno zavarovati ljudi. Zdaj prihaja do najhujšega. Ljudi se vse bolj odriva od trga dela, zato potrebujemo bolj vključujoče politike. Maja smo pri nas dobili novo vlado. Ta se je sestala s sindikati in delodajalci. In Pričeli smo z izvajanjem pobude o zaposlovanju. Sicer zaposlovanju tistih, ki eh, niso bili več upravičeni do prejemanja nadomestila za brezposelnost. To je bil del postopka kolektivnega pogajanja. Po šestih mesecih bodo ti ljudje še vedno zavarovani, ker bodo lahko nadomestilo prejemali še 21 mesecev in tako bodo oni pa tudi njihove družine do določene mere zaščiteni. O tem smo se pogajali še v prejšnji mesec in ti ukrepi bodo kmalo pričeli veljati. V zadnjih štirih letih smo ugotovili, da je treba ljudi ponovno približati trgu dela. Eh, sodelovali smo s strokovnjaki, zdaj sindikati sodelujejo z vlado in pravkar včeraj je bilo rečeno, da se bodo zagotovila sredstva, da se bo zaposlilo vsaj 80 ljudi v javnih službah za zaposlovanje. Končno smo se torej pričeli ukvarjati s tem, z oziroma brez socialnega dialoga, dialoga in dosegli smo vsaj manjši napredek v Kastilji Lamanči. Govorim samo o naši regiji. Prosim vas, da zaključite, ker bi dala besedo še drugim. Ja okrogla miza, kjer smo pričeli z delom v zvezi s tem prejšnji teden. Sodelovali so deležniki, delodajalci in tako naprej. Dejali so, da bodo vključeni tudi invalidi in tudi predstavniki invalidov so bili vključeni na tej okrogli mizi. Hvala lepa. preden eh, dam besedo naslednjemu gostu, bi vas prosila, da se omejite na 4 minute, ker bomo počasi zaključili. Izvolite. Hvala lepa. To pa je kar precejšen izziv za me. Torej, socialni dialog. To je ključni element, če želimo izboljšati standarde zaposlovanja. Je pa tu treba združiti različne interese, seveda. Na Polskem seveda želimo zagotoviti čim više plače, vendar gre to z roko v roki s produktivnostjo. Drugače iz tega ni nič. Kolektivne pogodbe. Te so bile včasih res ovira za prestrukturiranje nekaterih podjetij. MSP-ji no, na to niso pripravljeni, saj tudi niso ustrezno zastopani v kolektivnih pogajanjih. Pojavljajo se nove panoge, kjer sindikatov sploh ni, v starih panogah pa ni ustrezne zastopanosti vseh akterjev. Zaradi takšnih težav potem kolektivna pogajanja pogosto niso mogoča. Treba bi bilo tako zagotoviti dodatni mehanizem, s katerim bi še tudi uravnavali trg dela. Gospod Bah je tudi spregovoril o pomembnem elementu. Diagnoza za javne službe za zaposlovanje. Frank Weise je zdaj predsednik organa na evropski ravni na tem področju, vendar pa tu zdaj prihaja do velikih razhajanj. Imamo centralizirane države, decentralizirane države, različne načine financiranja iz proračuna, iz um, pristojbin in tako naprej in tako naprej. Morda bi zares morali pripraviti priporočila, s katerimi bi zagotovili poenotenje. Zdi se mi, da bi bilo treba zagotoviti takšno strukturo, ki bi jo morali voditi socialni partneri. Šele tako lahko dosežemo kakršenkoli učinek. Torej, učinek na trgu dela. Strinjam se tudi z gospo Kozlovsko. Poljska sodi med tiste države, kjer je bila sprejeta pobuda, s katero se je poskušalo ponovno vključiti na trg dela osebe starejše od 50 let, pri čemer se je upoštevalo tudi digitalizacijo. Vendar smo tu prejeli različne, medicine, eh, različne analize, tudi recimo z eh, področja medicine dela tu se pojavljajo različne nevarnosti, ki izhajajo prav iz tovrstnih digitalnih spretnosti, recimo stres, duševne bolezni in tako dalje. Nova digitalna tehnologija povečuje pritisk na delojemalca in zaradi tega trpi psiha posameznika. Tudi to je treba upoštevati. Gospa predsedujoča, se pa strinjam z vami. Ne bi smeli imeti stotstotnega financiranja samo za mikropodjetja. Če želimo zagotoviti ustrezna sredstva za naložbe v človeški kapital, je treba takšna sredstva zagotoviti. Sofinanciranje bi torej moralo biti obsežnejše. In tu se lahko koristi recimo takšen nacionalni sklad za usposabljanje. Strinjam se tudi z vami uh, glede motivacije. Motivacija je bistvenega pomena. Vendar tega ne morete najti samo na delovnem mestu. Uh, Tudi za delodajalce je to težko, če ne morejo nuditi ustreznih delovnih mest. Včasih preprosto ni priložnosti, kako napredovati, tako da ne moremo doseči ustreznega razvoja. Actually, uh, Gospod Svojim, hvala, rad bi se dotaknil tega o čemer je govoril zadnji eh, govornik o motivaciji. Preprosto se osredotočiti zgolj na tiste, ki imajo težave z vključevanjem na trg dela, eh, ko poskušamo ugotoviti, če so motivirani, če so učinkoviti in tako naprej. Vprašanje je, zakaj se obnašajo tako, kot se, kako gledajo na priložnosti, ki jih imajo in možnosti, ki obstajajo obstaja določena dinamika odnosov na tem področju in eh, že drugi so govorili o tem, na primer, v zvezi z invalidi. Ne gre zgolj za njih, ampak za eh, delavce v zavodih za zaposlovanje, potencialnih, eh, za potencijalne delodajalce gre in za to, kako lahko oni prispevajo k temu procesu. Imamo marginalizirane skupine v družbi in trg dela se jih morda sploh ne zaveda, jih ne pozna. Obstaja skupina, ki jo imenuje tudi v eden od drugih govornikov, in to so eh, starejši, eh, starejše osebe. Naše prebivalstvo se stara in razmišljati moramo tudi o priložnosti za starejše. Delodajalci se prav tako sprašujejo, eh, kaj narediti z njimi in kako postopati. Ne smemo preveč sklepati brez, da bi se z njimi posvetovali. Ugotoviti moramo, kakšne so možnosti za vedno več starejših. Nekateri želijo, na primer, ostati na trgu dela onkraj upokojitvene starosti in tudi to je treba upoštevati. Govor je bilo o številnih spremembah na trgu dela. Mislim, da je to povezano tudi o, o z drugo temo, o kateri smo se pogovarjali in to je pomen socialnega dialoga. To namreč vpliva na digitalizacijo, na staranje, vse to je povezano. Potrebujemo razpravo, pri kateri lahko sodelujejo vsi deležniki v družbi, ker lahko ima vsak svojo besedo in eh, vse to je treba povezati. Hvala. Najlepša. Hvala, gospod, gospod Luk Zelderlop. Hvala. Tako čudovito ste izgovorili moje ime, najlepša hvala. Dovolite mi dva, tri komentarje. Prvič, popolnoma se strinjam z gospodom Pirinskim. Ne smemo pozabiti, da gre za dostojna delovna mesta, za smiselna delovna mesta, ki ljudem omogočijo, da razvijajo sebe, eh, svoje sanje, svoje pričakovanja o življenju. To je bistvenega pomena in za dostojna delovna mesta potrebujemo dobro izobrazbo. Tako da je tudi vključujoča izobrazba in izobraževanje bistvenega pomena eh, na tem področju. Strinjam se s kolegom eh, Zaman, gospodom Mahom, ki je dejal takole. Eh, večina zavodov za zaposlovanje nima ustreznega znanja za to, da bi delali s tistimi, ki potrebujejo posebno podporo. Je pa mogoče sodelovati z nevladnimi organizacijami, z drugimi, z drugimi akteri v družbi, zato da bi premustili te vrzeli. Na Irskem ima Zavod eh, za zaposlovanje redne stike s podpornimi agencijami za eh, invalide, naprimer. Na ta način poskušajo razviti prave pristope. V Flandriji, v Belgiji, v moji regiji, eh, lokalne zaposlovalne službe pridevajo znotraj svoje strukture osebo, ponavadi je to predstavnik nevladne organizacije, ki se ukvarja z invalidi in ta oseba dela v tem zavodu, v tej službi, tako da sodelujejo in tako da si pomagajo. Naj odgovorim na vaše vprašanje, gospa predsedujoča, v zvezi eh, z oblikovanjem prave službe, v zvezi z job carvingom, ki smo ga omenili. Kako prepričati delodajalce? No, gre za začetek komunikacije. javni zavodi za zaposlovanje, nevladne organizacije, ki podpirajo ljudi, vsi govorijo različne jezike in zato potrebujemo platforme, kjer se srečujemo, tako da lahko razvijamo isti diskurs, isti jezik, isto razumevanje teh eh, problematik. In to je naša naloga. Moja organizacija, naprimer, sodeluje eh, z uradi za človeške vire v multinacionalkah mednarodna organizacija dela je razvila zelo zanimivo mrežo, eh, v kateri sodelujejo z multinacionalkami. Zato, da bi bolje razumeli eh, problematiko eh, novačenja ljudi, dostopa in prijaznosti do ljudi v vseh teh postopkih. To je mogoče, ampak prvi korak je komunikacija. Ravno zato je sodelovanje z deležniki tako pomembno. Razen uh, tega, da sem generalni sekretar naše organizacije, sem tudi predsednik uh, agencije za zaposlovanje neprofitne agencije v Flandriji. In moje osebje sedaj počne naslednje. V preteklosti smo se ozročali na izobraževanje, na usposabljanje. Nenehno smo ljudi usposabljali, nekateri niso nikoli zapustili tega okvira usposabljanja, nikoli niso naredili preskoka na trg dela sedaj pa obiskujemo delodajalce in z njimi sodelujemo zato, da bi eh, razvili te možnosti, da bi zagotovili neko raznolikost eh, v delovni sili. Kako pripraviti, naprimer, nove upise delovnih mest, ki upoštevajo potrebe in znanja invalidov. In to je mogoče, to del, deluje, kot je dejal nekdo prej. Eh, Najlepša hvala, gospod Steven Tobin. Hvala. Dva kratka komentarja če dovolite. Prvo kot prvo moramo sprejeti dejstvo, da eh, te politike aktivnega vključevanja na trg dela niso čarobna paličica. Imamo tudi druge eh, načine sodelovanja, socialni dialog, eh, skupno pogajanje in tako naprej. Gre za sodelovanje z drugimi organizacijami, gre za zagotavljanje, na primer, minimalne plače, za različne ukrepe in pri tem moramo upoštevati vse elemente, če želimo zagotoviti, da na koncu ljudje dobijo dobro kakovostno službo. Glede eh, kompetenc, glede znanja pa takole. Eh, prihodnost je najtežje napovedati. Ampak razen tega bi rad dejal naslednje. Eh, usvojevanje spretnosti na strani ljudeh, ki se soočajo uh, s težavami, je spreminjajoča se situacija. In uh, tudi situacija na trgu dela se nenehno spreminja. Tako da se lahko to sklajevanje uh, eh, znanja in popraševanja hitro znajde v težavah. Uh, in, uh, usklajene spretnosti se izgubijo. Zato potrebujemo proaktivne ukrepe, le tako bomo zagotovili, da se uh, Eh, znanja posodabljajo in da so primerna za popraševanje na trgu dela. Najlepša hvala in še enkrat hvala za povabilo danes. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim chciałam podziękować. Hvala lepa. Zahvalila bi se našemu predsedniku oziroma v imenu našega predsednika eh, za zastopam ga. Zahvaljujem se tudi vsem, ki so pomagali mm, organizirati eh, današnje srečanje. Zahvaljujem se gostom za njihovo strokovno znanje. Veliko veselje mi je bilo, da sem lahko bila na tej javni obravnavi. Naš odbor se bo naslednjič srečal 7. decembra v Bruslju. Zahvaljujem se tolmačem in vsem kolegom, ki so ustrajali do konca. Hvala lepa. Želim vam srečno pot domov.